Imamo veliko prošen za obrazložitev. In delamo lahko samo do 15 do 3, zato da lahko pripravimo nadaljevanje zasedene ob 3. Preostali del obrazložitev bo jutri po glasovanju. V vsakem primeru lahko pošljete vašo obrazložitev v pisni obliki. Prosim za tišino.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 tudi že za časa oblikovanja skupine za sodelovanje med Češko in Moldovo. Sprijeti sporazum prinaša kulminacijo tudi tam procesu, kot sem že povedal v tej razpravi. Gre tu tudi za sprejetje sporazum o pridrževanju, gre za olajšanje vizumskega sistema, tu naj bi reševali status partnerjev, imamo tudi carino pri uvozu, vse to je zelo pomembno in tu bo omogočilo, da bomo imeli v proračunu Moldove 150 milijonov več. To bo prineslo veliko pozitivnih dosežkov za Moldovo, zato sem vesel, vesel sem tudi za Moldovo in čestitke Moldovi ob tem uspehu. Onorevole Zambaski, Gospod Zambaski. Podkrepih usiljata za podkrepata za. Kolegi, podpiram vas trud, da bi tu podprli Moldova, kajti mislim, da je ključnega pomena in da je primerno pomagati tej državi toliko bolj, ker to prinaša prednosti. Komisija je gotovila, da tu ne bo negativnih posledic. Tako da. Moldavi seveda podpiramo in podpora Moldavi je del politične odgovornosti. To gre tudi za uvoz minimalnih količin kmetijskih izdelkov. To ne sme poseči evropski trg. Potem naj bi tudi z izvozom pomagali majhnim proizvajalcem Moldavi, ki trpijo zaradi embarga v državi. Potem imamo tu tudi finančne posledice. Te pa bodo minimalne. Ne smemo pozabiti na naše prijatelje v teh pomembnih trenutkih, to je tudi gesta do bolgarske manjšine v Moldaviji in predstavniki tu jih nismo pozabili in pomagali bomo tudi na poti pristopa Moldavije v Evropsko unijo. Micro, micro, please. Micro. Excuse me.

in Evropska unija se bo seveda odzvala na to z odprtjem trga za kmetijske izdelke. Tako bo Moldavi tudi pomagala, da bo lahko gospodarsko preživela in da bo imela tudi neodvisno zunanjo politiko v odnosu do Rusije. Ne gre le za gospodarske prednosti, gre tudi za komercialne prednosti. To je zelo pomemben in jasen politični signal. Sedaj podpiramo državo, ki želi imeti neodvisno zunanjo politiko, ki želi biti svobodna. Tako da to pozdravljamo in upamo, da bo v prihodnosti Moldavija močna partnerica Evropske unije. Gospod Keli, v Daljščini. Pascal Goriš. Eh, Najlepša hvala. Po irsko torej. V tej razpravi sem sodelal včeraj in razprava je bila zelo pozitivna. Pozdravljam sprejeto odločitev. Glasoval sem za. 551 poslancev glasovalo za, kar predstavlja veliko večino. Upam, da bomo s tem dali upanje prevalce Moldave, še posebej majhnim kmetom, ki so odvisni od izvoza sadja sedaj sadje ne morejo izvažati v Rusijo zaradi Putinove politike in najti morajo nove trge za sadje. Za nas ne bo nobenih težav, da sprejmemo to sadje na naš trg. Včeraj sem dejal, da se prijatelj izkaže v stiski in upam, da bomo lahko pokazali našim sosedom, da smo pravi prijatelji. Sedaj ko se bliža božični čas, mislim, da je to res lepa gesta. Hvala lepa. Poročilo od prej, gospod Jar ima besedo. Micro, please. Najlepša hvala. Prosim za besedo. Danes sem dobil tudi potrdilo in bi želel besedo v zvezi s poročilom Mojsa. Non ha nella lista che ho, però se vuole parlare per vengo. Mm, tega ni na mojem seznamu, ampak eh, vi, vi niste na mojem seznamu, ampak če želite besedo. Um, thank you. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot tudi drugi poslanci sem za ukrepe, s katerimi bi lahko okrepili suverenost Moldavije in njihovo zahodnjo usmerjenost. Vendar pa gre za vprašanje, ki je dosti širše kot samo polit, politično vprašanje. Gre za regijo Pridnisterje. In upam, da bomo omogočili tudi prosto trgovino z Evropsko unijo. pri nas obstaja mnenje, da nimate dostopa do evropskega trga, če niste del bruselske strukture. Makedonija, eh, kanalski otoki, Liechtenstein, vsi potrebujejo evropski trg in pri tem jim ni treba biti članica. In sedaj, ko trdite, da če Združeno kraljestvo ne bo več članica, ne bo imela več eh, dostopa do našega trga. Hvala, gospod Jar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi izrabil to obrazložitev zato, da pohvalim odbor za proračun in za popravke in spremembe za le, proračun leta 2014. S tem smo lahko zaključili tudi proračun za leta 2015. Postopek je seveda potreben, po drugi strani pa je to seveda zelo zapleteno zaradi tega, ker se financiramo s prispevki držav članic, financiramo se tudi z DDV-jem, s sankcijami, kar je seveda potrebuje, kar me pa vedno jezi, je to ne samo spremembe, ampak da države članice pozabljajo na to, da morajo pravočasno poslati svoje prispevke. In zato vedno znova pridemo do situacije, kjer je veliko neporonanih obveznosti. Hvala lepa. Eh, Besedo imate, gospod Jar, tudi v zvezi z naslednjim poročilom, da prej izvolite. Dvakrat vas imam na seznamu, gospodjar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi eh, prosil še enkrat, da glede na to, da smo s popravki za leto 2014 in s proračunom za 2015 dobili pogoj, da se osredotočimo na to, da popravimo neporavnane obraču, obveznosti, ki so se nakopičili in ne samo, da mi ne zmoremo plačevati plačila, ampak da tudi država članice poskrbi za to, da poravnajo svoje obveznosti. Treba je razumeti, da je treba pravočasno poravnati vse obveznosti strani držav članic, da lahko res poravnamo vse naše obveznosti. Hvala lepa. Gospa Maletič. Zahvaljujem predsedujoči. Hvala, gospod predsedujoči. Raven neplačanih računov v Evropski uniji se stalno viša in to že od leta 2010 naprej. Zdaj pa je dosegla že 28 milijard evrov. Tudi nelikvidnost v državah članicah je zelo visoka in evropski proračun ne more biti še dodatni dodaten eh, generator eh, nelikvidnosti ob dobrih dogovorih, do tega ne bi smelo priti in s tem vsi izgubljamo eh, verodostojnost. Zato sem podprla predlog spremembe proračuna za leto 2014, kjer se višina obveznosti zviša za nekaj več kot 4 milijarde evrov, od česar večji del odpade na Evropski sklad za regionalni razvoj, znotraj katerega je največ neplačenih obveznosti, vendar pa so ta sredstva pomembna pomembna za vsakodnevno vse, življenje vseh evropskih državljanov. Hvala. V zvezi s predlogom spremembe proračuna številka 4 dobi besedo gospa Gardia Saval, eh, ne gospa Ruiz. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To bom ponovila toliko krat, kot je le potrebno za to, da dobimo pravo si, takšno situacijo, ki se želimo. Več kot 300 tisoč ljudi se je utopilo v sredozemlju, medtem ko so želeli doseči evropsko obalo. Ta tragedija je samo ena od vidikov te situacije. Nujno je treba najti rešitve odpraviti razloge, vzroke in okrepiti zakonite tokove priseljevanja. Potrebujemo mednarodne politike, s katerimi preprečili humanitarne krize, nasilje zaradi totalitarizma, zaradi revščine, zaradi propadlih držav. Seveda je treba nujno poskrbeti tudi za to, da učinkovito upravljamo s priseljevanjem v Evropsko unijo, ki naj bi potekalo v popolnem spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva priseljencev nujno se moramo povezati z lokalnimi skupnostmi, ki so tesno povezane z problemom priseljevanja na mejah. Zato je treba celovito sprijeti ukrepe v zvezi s priseljevanjem. Najlepša hvala, gospod Jar. Najlepša hvala. Dobili smo pa opravljen proračun za leto 2014 in sprejeli proračun za leto 2015. Treba je se tudi zahvaliti Evropskemu parlamentu za pogajanje, za iskanje kompromisov in da smo s tem eh, dobili zopet plačilno sposobnost Evropske unije, če ne bi se blamirali. Treba je vedno znova iskati rešitve, kajti po eni strani bi sprejeli nov svežen za investicije, po drugi strani pa bi bili plačilno nesposobni, kar bi bilo zelo slabo. In Če bi države članice pravočasno plačale svoje prispevke, bi lahko poravnali vse obveznosti. Imamo manj prispevkov zaradi krčenja BDP-ja, zaradi manj prispevkov z DDV-ja in svet bi bil lepši, če bi države članice resnično pravočasno plačale svoje obveznosti in prispevke. Hvala. Nadaljujemo s predlogom spremembe proračuna številka 5, gospod Šoltes. Gospoda Šoltesa ni, gospa Begin. Tudi je ni. Moretti. Grazie, signor Presidente. Hvala gospod predsedujoči. Kljub doseženemu dogovoru o proračunu za leto 2015, ki gotovo ni zadovoljiv, smo se v parlamentu vseeno odločili, da bomo glasovali za zaradi našega občutka odgovornosti. Um, socialistična um, poročevalka, pa tudi italijanski predsednik vlade sta se sicer za to zauzemala, vendar pa mi menimo, da, pri, pa, da sredstva niso zadostna. Še zlasti države, kot so Francija, Nemčija in eh, Velika Britanija, so izrazile močno voljo, da bi dosegle dogovor in zaradi tega eh, so se zato tudi zauzeli. Vendar pa bi bilo treba podpreti tudi bolj pomembne in širše programe, kot so Erasmus in Horizon eh, obzorje 2020. In zato upamo, da bo v prihodnjih letih proračunski postopek bistveno bolje izpeljan, saj se tukaj vsako leto znova izkazuje vse več lukenj. Gospa Maletič, najlepša hvala. Sprijela sem uh, ta predlog proračuna, spremembe proračuna za leto 2014 v katerem se predvidevajo eh, sredstva iz Evropskega solidarnostnega sklada za pomoč eh, Hrvaški, Sloveniji, Italiji in Grčiji zaradi naravnih nesreč. E, škoda je dosegla približno vrednost 25 milijard evrov in samo poplave na Hrvaškem v jesenu leta 2014 so povzročila um, razsežnost selitev številnega prebivalstva in eh, škoda je dosegla okrog um, ehm, 9 milijard uh, evrov, vendar pa smo za to dobili zaenkrat na voljo zgolj 26 milijonov evrov, kar ni dovolj in zato je treba zagotoviti tudi druge sredstva za pomoč. Um, oškodovanim področjem. Gospod Plenković, Hvala, gospod podpredsednik. Cela vrsta naravnih nesreč od poplav, potres in žleda v Sloveniji ter poplav na Hrvaškem povzročajo veliko škodo na energetski, vodovodni in drugi infrastrukturi eh, in na javnih ter zasebnih stavbah. Ta sklad ponuja odgovor za omejitev, za, za popra popravilo te situacije. In zato mislim, da je bistveno zagotoviti sredstva v okviru proračuna leta 2015, zato da eh, bomo lahko pomagali um, tistim hrvaškim županijam, ki so bile najbolj prizadete in kjer škoda znaša več kot 290 milijonov evrov. Uh, samo tako bomo lahko pomagali najbolj prizadetim županijam. Hvala, gospod Henan. You, Mr... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi dejal, da je prvi instinkt zakonodajalca ta, da seže po denarnici, vendar pa gre za to, da sežemo po tuji denarnici. Vedno zahtevamo denar od drugih za to, da pomagamo v stiski. Poslanke in poslanci, če ste ganjeni zaradi tašnih dogodkov, sežite po lastnem denarju, ne pa da zahtevate denar davkoplačevalcev. In slišali smo v tem poročilu o poplavah v vzhodni Sloveniji in drugih državah in videl sem, da veliko članov stranke fizično pomaga in tudi, kot smo si šele od gospe Maletič na Hrvaškem, lažje je seveda seči po tujem denarju, vendar pa se boste bolje počutili, če boste sami pomagali. Kartolini. Ne morem dopustiti modrih kartonov, zato ker to ni razprava, ampak gre samo za obrazložitev glasov. Nadaljujemo se poročilom Depre predlog spremembe proračuna številka sedem gospod Mekov. Gospod predsedujoči, v Bolgariji je bilo letos uničenih veliko mest in vasi, bilo je na ducate mrtvih zaradi te nesreče. Tudi telekomunikacijske infrastrukture so bile uničene in na tisoč ljudi je moralo trpeti škodo in morali obnoviti hiše. V Evropski uniji in Evropski instituciji bomo morali storiti veliko, zato da bi obnovili življenja številnih ljudi. Zato sem bil v stikih z lokalnimi organi in prejel sem podatke 13 regij. To sem posredoval nacionalnim organom. Sredstva iz sklada nam bodo pomagala, da bomo obnovili javne infrastrukture v zadevnih regijah, kjer imamo več kot 3 milijone 300 tisoč bolgarskih državljanov. Dajmi, kolegi, gospod Zambaski. Za korekcije na budžeta v vrst. Kolegi, poročilo o popravi proračuna za rabo sredstev iz solidarnostnega sklada je pomembno. Podpora Bulgarije zelo pomembno. Menimo, da ni pravično, da države trpijo. Dobijo le nekaj sredstev, ko pa je toliko več škode. Potrebujejo veliko več sredstev. Ali je pravično, da najbolj prizadete države Evropske unije prejmejo šestkrat manj pomoči kot sosedna država Srbija recimo, ki spoh ni država, članica, ta bo vseeno dobila 60 milijonov evrov za nadomestila. Novembra sem o tem spraševal. Namesto, da bi pomagali, imamo to diskriminacijo med državami, ki so najbolj prizadete, ki so najbolj revni. Recimo Bolgarija je tu najbolj prizadeta. Ali menite, da boste šestimi milijoni lahko poplečali to škodo, ki znaša več kot 10 milijonov? Recimo, na severovzhodu Bolgarije, to je ena izmed najbolj revnih regij v Evropi. Tam je veliko škode. To ni solidarnost, da ne pomagate, kot bi morali. Proračuna je jako važna. Ta razprava o proračunu je zelo pomembna. Treba porabiti sredstva. Tu imamo 80 milijonov evrov. Tako da bi pomagali Srbi, Hrvaški in Bolgariji po teh znatnih poplavah maja letos. Ta sredstva so zelo pomembna za sanacijo vse škode, ampak še naprej moramo upoštevati tudi to, da moramo imeti tudi sredstva za preventivno infrastrukturo in za splošno preventivo, ko govorimo o teh velikih poplavah, kajti na ravni Evropske unije vse bolj pogosto prihaja do teh pojav. Treba razmišljati o tem, kako uporabljati sredstva iz evropskih skladov, iz Evropske investicijske banke, iz drugih finančnih virov in kako potem se to uložiti v preventivo, tako da bi preprečili takšne nesrečne katastrofe tudi v prihodnosti. Plenković. Gospod Plenković, hvala gospod predsednik. Sedmi. Uh, načrt za predloga spremembe proračuna je zelo pomemben, kajti tu gre za rabo sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada za Hrvaško. Zaradi velike škode, zaradi poplav, ko je prišlo do uniče javne in zasebne infrastrukture, na 100 tisoč hiš je bilo uničenih maja letos tako na Hrvaškem, kot tudi v Srbiji, v naši sosednji državi, kot tudi v Bosni in Hercegovini. Tu vidimo velike težave in na to se je treba odzvati s kakovostnim odzivom. Kajte, tu imamo škode za skoraj 300 milijonov evrov in predvidena sredstva v tem proračunu za Hrvaško znašajo 9 milijonov evrov skupaj s tistimi, ki so namenjene tudi za žled in poplave nekaj mesecev predtem. Torej, vse skupaj to znaša 16,5 milijonov evrov za Hrvaško in mislim, da bomo s temi sredstvi lahko pomagali Hrvaškemu proračunu, da bi pomagali več občinam, ki so bile res prizadete zaradi teh katastrof. Hvala. Bula prav poplave leta dva so bile razlog za oblikovanje evropskega solidarnostnega sklada so, hvala vsem državljanom in institucijam ki so pomagale pri tem seveda ta znesek ni niti približno dovolj za pokrivanje vseh stroškov je pa to močna podpora enemu izmed temeljnih načel evropske unije to je načelo solidarnosti ampak tu gre tudi za vprašanje preventive To je zelo pomembno, kajte to imamo zastareli načine upravljanja z rekami v Evropi, pa tako tudi na Hrvaškem. Poleg sanacije škode to stane zelo veliko. Obstoječe direktive kažejo, da bi morala Hrvaška do leta 2023 uložiti 45 milijard kun. To je polovica letnega proračuna v obnovo vseh infrastruktur. Letos pa imamo skoraj 300 milijonov evrov škode zaradi teh poplav. In tu se sprašujemo, Kako realno je vse to? Bolje je, da vlagamo v preventivo v prihodnosti in upamo, da bo lahko Evropska unija preko sredstva bolj pomagala državam članicam za to, da bi lahko te naložbe postale resnične in realne. Masič. Glasovala sem pozitivno. Sama sem glasovala pozitivno o tem mnenju, čeprav se strinjam s pomisliki drugih mojih skupini glede načrta o izmenjavi in dopolnitvi proračuna v letu 2014 in glede osnutka za prihodnje leto. Treba je imeti fiskalno disciplino v državah članicah, kajti države rabijo tisto sredstvo, ki jih nimajo. Pogosto se evropske institucije obnašajo enako in neodgovorno. Seveda je Evropska unija odgovorna v odnosu do držav članic. Ne moremo delati na tak način. Potrebovali bomo red v naložah. Kot poslanka iz Hrvaške zelo dobro poznam situacijo na terenu zaradi poplav maja. Nekateri so izgubili svoje hiše sedaj živijo v zabojnikih in te naše besede nič ne pomenijo. To je za njih abstrakcija. Evropo vidijo preko dostojanstvenega življenja in v tem trenutku tega nimajo. In splačilo teh podpor jim lahko pomaga, da bi jim vrnili to izgubljeno dostojanstvo, zato sem podprla ta projekt. Hvala. Passiamo al nuovo progetto. Nadaljujemo z novim predlogom splošnega proračuna, proračuna Evropske unije za leto 2015, gospod Šoltes. Niga, nadaljujemo gospod Mudi, gospa Mudi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Oktobra smo s kolegi iz laboristične stranke glasovali za Evropsko unijo. Od takrat smo videli zelo navdihujoč primer tega, ko smo pristali z roseto na kometu. Videli smo zelo velik napredek letošnje leto s tem, ko smo preprečili reze, ki bi bile zelo nečujoče, ki jih je predlagal svet, s tem bi škodili državljanom, majhnim podjetjem in tudi znanstvenim raziskovanjem v moji regiji. Nažalost, nismo videli mm, dovolj um, sredstev iz uh, socialnega sklada in videli bi radi, da bi z evropskimi sredstvi lahko podprli področja, ki so za nas izrednega pomena. Zelo se veselim, da bomo končno lahko začeli z izvrševanjem tega dobrega proračuna za leto 2015 non mi pare ci sia neanche l'onorevole Gill. Ne vidim gospe Lunes, tudi gospa Gill, mislim da ni tukaj gospa Moretti torej. Ja, gospod predsedujoči, kljub sprejetju tega predloga proračuna, mislim, da bi morali in da moramo narediti veliko več. Pomislimo na uh, vsa prizadevanja socialistov in demokratov ob čemer pa je vendarle v svetu prevladala moč in prepotentnost zgolj nekaterih evropskih držav, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Kljub temu pa nam je uspelo dobiti nekaj in sicer zaveze za ohranitev programov Erasmus in obzorje 2020. Še vedno pa se bomo prednostno zauzemali za primirno reformo celotnega proračunskega postopka. Hvala. V redu. Um, gospa Kinniči ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Čeprav menim, da bi Evropa morala storiti še kaj več, sem glasovala za to poročilo. Namreč povečevanje obveznosti v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom lahko omogoči, da bomo imeli na voljo več sredstev za nekatera prednostna področja strategije Evropa 2020, katere glavni cilj je zagotavljanje zaposlovanja in rasti. Poleg tega ohranitev programov Erasmus Plus in obzorje 2020 ter eh, naložbe v rast malih in srednjih podjetjih so naložbe za naše državljane, so naložbe, ki zagotavljajo zagotavljajo boj proti brezposelnosti. In e, to je zelo pomembno, zlasti glede na negativne podatke o brezposelnosti mladih v nekaterih regijah. Zato pozdravljam tudi spremembe proračuna za leto 2014, ki so usmerjene e, k tem ciljem. E, eh, pričemer bi izpostavila tudi Sardinijo, za katero je bilo predvidenih 16 milijonov dodatnih sredstev. Hvala, um, gospod Balco. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mačarska delegacija ni mogla podpreti proračuna za leto 2015, kajti s tem bi samo ponovili neoliberalna načela, ki smo jih eh, že sprejeli v preteklosti. Zavrnili ste vse naše predloge sprememb za to, da bi preprečili neoliberalistične ukrepe. sedemletni finančni okvir je skrčen za 4,5 odstotkov in kohezijski skladi so se skrčili za 8,7 odstotka, kar pomeni, da se bodo neenakosti med regijami še poglobile. Zelo lepo ste govorili o gospodarstvu, o tem, kako zelo enotna je Evropa, vendar pa številke kažejo drugače. Dogovor o Dogovor o proračunu za prihodnje leta je dosežen proces. To sem podprla, kajti moramo izvajati programe in se plačevati že od začetka leta. Proračun za leto 2015 še vedno ne rešuje težav povezanih z neplačenimi računi, kajti od vseh institucij potrebujemo bolj konkretne obveznosti glede reševanja tega žgočega vprašanja. Sedaj so plačila odobrena in sicer na ravni 141,2 milijarde evrov, kar pomeni, da je to manj, kot je bilo najprej predlago. Najprej smo imeli 146 milijard in del razlike je nadomeščen z razliko plačelih v letošnjem letu. Ampak to ni dovolj, tega se moramo zaveti. Od leta 2010 imamo vse več neplačanih obveznosti. Čas je, da revidiramo proces urejanja z EU proračunom. Honorevoli Corbett. Gospod Korbet. Najlepša hvala. Vsako leto znova poslanci posvečajo več pozornosti oziroma izključno pozornost na raven izdatkov in popolnoma ignorirajo vsebino. Mislim, da je oboje med seboj povezano. Zato se moramo bolj potruditi za to, da poglobljeno pogledamo vsebino. Če bi resnično lahko uporabili evropski proračun za tiste izdatke, kjer bi sredstva izdali na evropski ravni, zato da bi preprečili izdatke na nacionalni ravni, zato da ne bi podvajali naš trud oziroma da bi preprečili goljofije. Tako bi lahko resnično zagotovili gospodarsko rast in še posebej na področju znanosti in razkave in razvoja, zato da dobimo boljše rezultate in da bi dobili več za manj denarja, kar veliko krat omenjajo v nacionalnih razpravah, tudi v moji državi. Najlepša hvala. Gospa Harkin. Thank you. Najlepša hvala. Glasovala sem za proračun za leto 2015 in kot večina poslancev seveda raje vidim večji in bogatejši proračun, vendar pa je treba važno ravnati z davkoplačevalskim denarjem. Treba je povečati tudi prispevke držav, ki imajo večji BDP, Irska, pa je šesta po prispevku, čeprav imamo zelo visoke dolgove. Tega si enostavno ne moremo pri, privoščiti, zato moramo biti previdni pri tem, kar zahtevamo. Glasovala sem proti predlogu spremembe številka pet, kajti čeprav moramo bolj podpreti države članice, to že počenjamo preko kohezijskega sklada, preko sklada za kmetijstvo, obzore 2020 in. Če lahko povečamo seveda izdatke, če bomo skrčili sredstva v teh skladih. Kot smo že slišali, je treba bolj očinkovito ravnati z našim denarjem, namesto da vedno znova prosimo za več eh, od naših državljanov. Naši državljani si tega ne morejo več privošiti. Hvala. Nadaljujemo s predlogom resolucije o strategiji notranje varnosti za Evropsko unijo. Besedo dobi gospa Ferrara. Prostite. Evropa mora narediti vse, kar je možno za to, da zagotovi svojim državljanom čim večjo varnost. Pri tem mora odgovoriti na varnostne izzive, katerim je naša družba vsakodnevno podvržena. In kljub temu, pa moramo obsoditi eh, to, kako je bilo premalo pozornosti posvečene pojavu, ki se vse bolj širi po naši celini in mislim na korupcijo ter na kriminalno delovanje, pri čemer eh, države v glavnem kažejo, kot da so imune na pranje denarja. Zdi se, kot da ni bilo storjenega dovolj v boju proti mafiji in zato je potrebno očitno delati na um, širšem zavedanju, zato da bomo lahko bolj celostno se spopadali s temi problemi. In to je treba zagotoviti že z, nezakonit, z zasegom nezakonito pridobljenih sredstev iz kriminalnega delovanja in e, treba je tudi zagotoviti spoštovanje predpisov za boj proti korupciji. Hvala. Gospe Gilni, torej gospa Kiniči. signora eh, eh, presidente onorevoli colleghi varnost je zagotovo cilj ki je nujen eh, potrebujemo pa učinkovito strategijo ki bo tudi učinkovita. pričakujemo novo sporočilo komisije o strategi, varnostni strategiji. Znotraj Evropske unije se navajajo tudi v resoluciji uh, prioritete, sem sodi tudi boj proti trgovini z ljudmi, boj proti korupciji in pranju denarja. Tu je potreben boj v sodelovanju držav članic in agencij, potrebujemo skupne preiskovalne enote in izmenjavo informacij glede na jamstva, ki izhajajo iz direktive o varstvu podatkov. Zato tudi podpiram to um, resolucijo. Gospod Dos ni v dvorani, torej prehajamo na resolucijo o priznanju Palestine. Besedo ima Forenca. Io penso che questa sia una giornata davvero importante. Eh, per... Gospod predsedujoči, to je zelo pomemben dan za parlament in lahko si le želimo, da bo to dan preobrata za upor in za palestinski narod. Obrat za večjo varnost in pravičnost za oba naroda. Več kot 50 držav je že priznalo palestinsko državo. Vse kolegice in kolege pozivam, da si tudi na licu mesta ustvarijo sliko situacije da tudi vidite, kaj vse povzročajo izraelski napadi. Potrebujemo tudi vlogo posrednika Evropske unije, drugačno vlogo, kot jo igrajo Združeni države, ampak vsekakor bi morali iti korak v to smer. To je pomemben trenutek za ta parlament, kajti Evropska unija se mora res zauzeti za mir med obema narodoma. Hvala. La parola onorevole Vallina. Sedaj pa kolegica Valina. Torej Valina, onoreve Anderson. Sedaj pa gospod Anderson. Torej, ah, Glasovala sem za to resolucijo. Gre za načelo uh, in priznanje Palestine in njenega ljudstva je že zdavnaj. Uh, mu bilo potrebno. Države članice morajo zaščititi tudi palestinsko območje iz uh, meja iz leta 1979. Priznanje Palestine je zagotovljeno tudi v resoluciji Združenih narodov in je bilo tudi potrjeno v Dublinu pretekli teden. Pravica palestincev do samoodločanja je že 66 let zapisana v resoluciji. Sinn Fein je pozval vse strani naj se um, zadržijo vsakršnega dejanja, ki bi preprečevala rešitev dveh držav, zato je treba zaustaviti uh, gradnjo naseli in tudi uničevanja palestinskega imetja. Hvala lepa. Onolevo Rekarti podprl sem skupaj s svojimi kolegi resolucijo o Palestini in mislim, da je to zelo dobrodošel korak tega parlamenta mislim pa, da morajo države članice in ta parlament narediti več za podporo palestinskega naroda in zagotoviti, da palestinska država ne bo le priznana, ampak da bo to res delujoča in operativna država. Letos poleti smo videli napade Izraela na ljudi v Gazi. Odgovornost imamo kot voljeni. Um, predstavniki ljudstva v Evropi, da se te napadi ne ponovijo. Moramo se odzvati kot uh, skupnost, kajti nespoštovanje Izraela mednarodnega prava je nesprejemljivo in danes smo sprejeli korak, ki pa je zelo mehen in moramo storiti še veliko več. Hvala. Hvala parola, No hvala lepa gospod predsedujoči resolucija ni pa polna manjka na primer jasna obsodba skupnosti do Izraela. Vseeno pa smo glasovali za njo s precejšno večino. Tako je namreč nastal konsens in tu je jasno izražena volja parlamenta, pa tudi državljanov v Evropi, namreč izgradnjo palestinske države in podpora lete izgradnje. Prizna se tudi pravica palestinskega naroda, da lahko živijo v svoji državi, zgradijo sodobno državo, državo, ki bo priznana, v kateri bo vladala blaginja, socialna pravičnost in v kateri se bo lahko gradila prihodnost naroda. Poleg tega pa bo Evropa vključena v ta mirovni proces. Nekaj časa nas niso slišali in skrajni čas je, da se, spet, eh, da se nas spet sliši. Hvala, sedaj pa gospa Šoudrova. Hmm, se omlouvám, ale děkuji, pane místo předsedo, za udělení. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi pojasnila, zakaj nisem podprla te resolucije torej resolucije o priznanju palestinske državnosti. Priznanje je možno in je željeno, če obe strani dosežeta ta dogovor za pogajanje in če je to rezultat mirovnega procesa. Resolucija, ki pa je bila sprejeta, pa ni tako zelo jasna zato se lahko različno tolmači in zlorabi. In to je tveganje. Predvsem v času volilne kampanje v Izraelu. Zato sem glasovala proti tej resoluciji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa besera basta rešeja. Nemče. Ker ni v dvorani, dobi besedo gospod Škripek. <clears throat> hvala lepa glasovali smo za priznanje palestinske države čeprav mislim da je rešitev eh, v dveh državah pa sem glasoval proti ker je podprtje te resolucije kršitev uh, oslo, um, resolucije iz osla in taka resolucija ne bo spremenila situacije in bo samo zavrla pogajanje. Tudi Evropska unija je podpisala ta sporozum iz Osla in zada, sedaj ga negiramo. Poleg tega se zdi, kot da s tako resolucijo podpremo tudi Hamas, ki trenutno uradno vodi Palestino. Vendar pa sem danes prejel tudi eh, obvesti, tiskovno obvestilno. V zvezi z obtožbami priznavam pravico palestincev in mislim, da bi bilo um, drugačno ravnanje tudi overanje mirovnega procesa. Ampak to resolucijo bodo vsi videli kot polno priznanje in to bo za Izrael in za Palestino korak nazaj. Gospod Šoltes. Hvala za besedo, gospod predsednik. Evropska unija je skozi zgodovino že večkrat izrazila podporo mirni rešitvi spora med Palestino in Izraelom in se trudila najti najboljšo Eh, solucijo ki bi ustavila eh, praktično vsakodnevno nasilje in to pravzaprav že kar zadnjih nekaj desetletij. evropski parlament je že leta dva tisoč dvanajst v sprejeti resoluciji poudaril da je miren in nenasilen način sprejemanja sporazuma in dialoga med palestino in izraelom edini možen in smiseln način ki omogoča dolgotrajno eh, rešitev spora in seveda danes slišimo tudi eh, razloge ki govorijo v prid ali v nasprotju oziroma v neprid priznanju eh, palestine kot samostojne države vendar če bi bilo priznanje palestine ovira za mir bi bil ta že davno sklenjen zato seveda podpiram eh, to resolucijo in palestino kot samostojno državo ker to se mi zdi v enaindvajset stoletju edini smiseln in moder način in korak naprej za mirno rešitev spora. Hvala predsedujoči. Res sem zadovoljna, da je parlament danes veliko večino, samo 88 glasov proti, glasoval za priznanje držav, palestinske države. In to odziv, odraža tudi glasovanje v irskem parlamentu. Torej, naš parlament je mnenja, da so zadeve občutljive in ko vidiš eh, vodilne zelenih in ELS-a eh, e in Aldeja in drugih, je tu zelo velik, veliko soglasje in to je velik korak naprej. Vem, da je današnje glasovanje simbolično, ampak jasno pa izraža mnenje parlamenta za priznanje palestinske države. In tudi Eh, glede dogovora o mejah iz leta 67. Izraelci potrebujejo varnost, palestinci potrebujejo svoje meje, svojo državo in upam, da bo današnja resolucija odigrala majhno logo pri uh, uvajanju miru v tej regiji. Ne vidim gospe Auken, zato ima besedo gospod Picula. zajedničku rezoluciju europskog skupna resolucija europskega parlamenta o načelnem priznanju palestinske države je začetek zgodovinskega procesa ne pa kot zaustavitev ali relativizacija tega procesa. To je dober kompromis med, glavnimi, med glavnimi političnimi skupini, ki delijo skupni cilj, vendar se ne strinjajo glede tega, kako ta cilj doseči. S tem lahko dosežemo evropsko diplomacijo na tistem delu sveta, kjer so letos eh, še posebej divjali spori. Prihodne neodvisne Palestine ne vidim kot uh, dejavnik v nadaljem sporu, temveč kot možnost za trajno mirno rešitev. Naj citiram izraelskega politika, ki je rekel, da, da Izrael ni, uh, ni mu treba iskati partnerja za trajni sporazum. Naša resolucija pa pravi, da morajo palestinski eh, predstavniki prispevati k uresničitvi koncepta dveh držav, ki bosta sodelovali v miru in se ne bosta posluževali nasilja. Gospa Bojlen, hvala lepa. Ponosna sem, da sem glasovala za to poročilo, ki je korak v pravo smer za palestinsko državo. In čeprav bi že zdavnaj morali sprejeti tako resolucije, pa ta izraža vedno večjo podporo v Evropski uniji za palestinsko državo. Tudi Irski parlament je dodal svoj glas temu gibanju. Eh, saj je tudi sprejel eh, pobudo Šin Fejna, da se prizna ehm, država Palestina z izraelskimi ukrepi, kot, trenut, kot je tudi nedavna vojna v Gazi in pa širitev nasel, so, je nekaj, kar ima težke posledice. In mednarodna skupnost mora izraziti podporo za palestinsko državo. Ta resolucija mora poslati jasen signal, da je palestinska država um, nujna in da je bistvena za uh, mirovni proces. Hvala. Gospod Zani. Sem vse pa na sod, Elne Kur, Bar. Hvala lepa, predsedujoči. Brez dvoma je bila ta resolucija sprejeta z veliko večino v Evropskem parlamentu. Mislim pa, da je primerno, da ljudje, ki so se vzdržali, tako kot sem jaz, tudi lahko spregovorijo. Vzdržal sem se, ker sem želel pokazati, da nerad sprejmem določene elemente te resolucije, predvsem posledice priznanja. Mislim, da je zelo pomembno, da Evropska unija zauzame bolj odločno in pomembno vlogo pri to, eh, pogajanjih za to, da se doseže rešitev dveh držav in pa dolgotrajen mer. Mislim, da so prizadevanje eh, visoke predstavnice Mogherinijeve eh, dobra in da zaslužijo našo podporo priznanje Palestine na enostranski način pa po mojem mnenju mirovni proces zavera in mislim, da je priznanje le orodje in ne konec. Hvala. Super. Cher collègue. Gospa Deli drage kolegice in kolegi, res je sramota, da so nekateri skušali že nekaj mesecev spreminjati glasovanje, evroskeptiki in konzervativci, ki bi jim bilo ljubše, da se parlament tukaj ne umeša in da se zgodovina tu nadaljuje. Ampak ne, povedali smo, da je Evropa za pravičen mir. Seveda so pomankljivosti v tej resoluciji, naprimer to, da gradnje nasilij strani Izraela niso obsojanje, kajti to ovira um, mir in uvajanje rešitve dveh držav. Varnostni svet Združenih narodov bi mogel sedaj glasovati o resoluciji za to, da do leta 2016 ne bo več novih eh, graden naseli. Imajo pogum, da rečejo stop in veseli me, da smo se tudi mi pridružili drugim parlamentom v Evropski uniji, ki so zahtevali, da se prizna Palestina kot država. In sedaj ugotavljamo, da Eh, palestinski prijatelji in tudi izraelski prijatelji vedo, da smo na njihovi strani z tem glasovanjem. Sedaj v Evropi veje upanje eh, in Palestino smo podprli to, kar že dolgo zahtevajo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gil. UKIP zagovarja rešitev dveh držav in Mislim, da bi bilo tudi za mednarodno skupnost lažje, če bi obstajali dve državi. Upam, da bo nekega dne Palestina priznana. To, kar pa ste želeli, da glasujemo o tem danes, pa poziva komisijo, da bo ukrepala. Jaz pa komisiji ne zaupam. Le oglejte si, kaj se je zgodilo zaradi ukrepanja Evropske unije v Ukrajini, v Libiji in v nekdanji Jugoslaviji. Imperializem Evropske unije je destruktiven in je sila, ki destabilizira svet in ne bo uspodbujal tega. Priznavanje držav samo po sebi je dejanje državotvornosti. Komisija je bila pozvana, da tudi uh, prizna Somalijo, pa tudi to ni bilo, uh, se ni odzvala komisija. In zato mislim, da komisija dejansko ne more delovati, kot da je sama država. La parola all'onorevole Zedovski. Sedaj pa gospod Zedovski. Eh, eh, hvala. Gospod predsednik, hvala za izpovorjavo mojega imena. Če tuto rezolucijo ne podpozim. Hvala. Od samega začetka sem povedal, da ne bom podporil te resolucije, kajti trenutno besedilo ničesar ne rešuje in današnja resolucija parlamenta je pomankljiva. Že prej sem govoril, da vedno znova slišimo anti, proti izraelske in proti semitske uh, eh, izjave in zato mislim, da ta resolucija ne bo prispevala k miru v Palestini. Hvala lepa, gospod Demesmejker moja skupina in moja politična stranka je sta podprli to eh, resolucijo iz dveh razlogov, kajti če razpravljamo o Palestini kot državi, je to preveč kompleksno, da bi lahko to enostavno označili kot črno-belo. Gre za varnost, predvsem pa gre tudi za pod demokracije, gre za pravice do samodoločanja naroda in zato podpiramo priznanje Palestine in pa načelno rešitev dveh držav. Če to poteka usporedno z mirovnimi pogajanji med Palestino in Izraelom z ob podpori mednarodne skupnosti. Treba je upoštevati, kako se vse skupaj razvija, kako se razvijajo pogajanja, kak, kakšna palestinska vlada tudi obstaja z uh, tudi pooblastili na celotnem območju, upoštevajoč meje z leta 67. Le tako lahko pridemo do rešitve. Gospa Petir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za to resolucijo, ker um, izraža moje stališče, kot tudi stališče Evropske ljudske stranke o vzpostavitvi dveh držav, do katerega je treba priti z mirovnimi pogajanji. Državnost pa zahteva legalno in urejeno delovanje, ki pa izključuje podporo organizacijam, ki bi jih lahko imenovali za teroristične oziroma tistim organizacijam, ki sledijo fundamentalizmu, vključno z verskim. Vedenje Hamasa, ki se opira nenapadnim. Um,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 um, tudi uporabo svojega lasnega ljudstva za živi ščit, to je glavna ovira za nadaljevanje mirnih pogajanj. Torej pre, eh, mora Hamas prekiniti obrožene napade in se znova zasesti za pogajalsko mizo. Prav tako morata obe strani dopustiti humanitarnim organizacijam, da lahko v skladu z Ženevsko konvencijo zagotavljajo humanitarno pomoč palestinskim prebivalcem. Znova pozivam sprte strani, da se sedajo za mizo in da najdejo rešitve. Eh, po katerih bo Izrael postal varen, Palestina pa prava država in eh, da boste obe strani lahko našle rešitve, ki bodo zagotovile trajen mir. Pane predsedo, ne. Gospod Zahradil. Ob današnjem glasovanju o Palestini je prišlo do napake iz dveh razlogov prvič se, oziroma ponovno se je Evropski parlament umešal v zadeve, ki se ga ne tičejo. Parlament nima pristojnosti in komisija nima pristojnosti za priznavanje posameznih držav. To gre za zelo občutljivo vprašanje. Posamezne države članice v Evropski uniji so zelo različne in parlament skuša to v neki pavšalni rešitvi vse združiti to, ta občutljiva tema se tu po nepotrebnem eksponira in izpostavlja. Poleg tega pa bi radikalne palestinske skupine bile lahko tudi počgane zaradi te resolucije. Uh, skupaj z današnjo resolucijo bi lahko to razumeli kot podporo teh sil, ki jih pravzaprav ne želimo podpirati in jih tudi ne bi smeli podpirati. Torej organizacije, ki se ne ustrašijo nasilje. Zato je bila to danes eh, tudi uh, napaka. Dutarigora podpiram rešitev dveh držav, kot tudi moja politična stranka. Vendar kako tukaj glasujemo o državnosti za eno državo, Palestino, ki je priznala, da nima pristojnosti za to. Moji poslanci so me poslali, oziroma voljivci so me poslali sem, da vas ustavim pri povzročanju škode drugih državah, ki jo počnete, pri čemer da za to sploh nimate pravice. Seymour. Seymour. Uh, i will not apologise for being repetitive but my colleagues jim carver. ne bom se ponavljala ampak uh, zaprosila sva za postopkovno vprašanje zakaj elektronska pošta evropskih organizacij ki pravi da nima pristojnosti da prizna palestinsko državo danes kljub temu glasujemo o tej resoluciji. leva stran ne ve kaj počne desna. mislim da je to ponoven dokaz da evropska unija nima nobene vsebine priznavanje palestinske državnosti je bila zelo čustvena zadeva danes. namen je bil morda hvalevreden vendar pa je bil proces pomanjkljiv in zato sem se pri glasovanju vzdržala. ne morem podpreti um, predloga za katerega evropska unija nima pristojnosti in torej o njem ne more odločati evropsko vmešavanje bi lahko znova spodkopalo ne pa podprlo resničnih eh, naporov za eh, končanje sporov na tem področju lahko zgolj še poveča eh, napetosti. Simbolna priznan, simbolno priznanje je pravzaprav nesprejemljivo. Mislim, da s tem zavajamo državljane in palestincem dajemo lažno upanje ki pa eh, se meni zdi pa vsem eh, grajanja vredno. Zato sem se odločila, da bom se vzdržala in te odločitve eh, ne obžalujem. Burno. Gospod Coburn. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti palestinski državi kajti vem, da palestinska država ne more biti priznana strani tega parlamenta. 3. oktobra je komisija pisala mojemu kolegu Jamesu Carberu v pojasnilo, da Evropska unija ne mora priznati Somalije ali katerekoli druge države in da je to pravzaprav privilegij nacionalnih držav Evropske unije. Zato, če želimo priznati Palestino strani parlamenta, je to nekaj, kar je nezakonito. To je priznala tudi komisija in to v pisni obliki. Vi, gospod predsedojoči, bi morali glasovati oziroma delovati proti temu, da smo o tem sploh glasovali, pa niste resolucija oziroma priznanje moramo prepustiti nacionalnim državam in OZN. Nišče v, v Združenem kraljestvu nismo glasovali za evropsko državo, temveč zgolj za trgovinski blok. E, gre za skupino, ki ne, mogla, ki ne more rešiti Eh, mirov na bližnjem vzhodu in tako naprej kako mislite da bo tukaj reševal stvari na bolje bolje da se osredotoči na primanjkljaj in na spodleteli evro namesto da se ukvarja s stvarmi za katere sploh ni sposoben in ki jim ni kos hvala Odgovorim glede eh, na moje pristojnosti. Jaz sem prebral besedilo te resolucije, hočem Hotel sem samo reči, da sem besedilo resolucije prebral in je bilo besedilo bilo zelo jasno, ker ni šlo za dejansko priznanje, ampak podpora v smeri priznanju. Torej, politična deklaracija, ne pa zakonodajna. Jaz vam odgovarjam, vam. odgovarjam vam, gremo na naslednjega. V redu, nadaljujemo razpravo. Preidemo na sektor, jeklarski sektor, se opravičujem poslanem Kastaldo eh, še prej. Hvala, gospod predsednik. Po 77 letih bolečin, smrti in trpljenja je to še vedno boleča rana v Srednjem vzhodu, v Bližnjem vzhodu, v gibanju petih zvezd smo proti Eh, se zavedamo, da je ta resolucija še daleč od mirovnega procesa, od koraka naprej, vendar je vendarle eh, naprej, korak naprej v smeri k pravičnosti in zato zadovoljstvom ugotavljam, da je parlament z veliko večino glasoval za to. Razlikovali smo eh, med priznanjem in želji po priznanju. Ne gre za kakofonijo glasov, nočemo kakofonije glasov, hočemo uh, priznanje, ki bo dejansko priznanje in to bo visoka predstavnica Mogherini verjetno morala narediti. Tukaj smo posredniki in brez pravega prizadevanja Evropske unije k izgradnji palestinske države in nastanku palestinske države, ki bi zagotovila mir na tem območju, da se zagotovi pravna država in pomiritev med različnimi bojujočimi se skupinami, brez tega bo ta pristop to priznanje samo figov list, katerim bomo zakrili svoje uh, vest in oprali svojo vest, ne bomo pa ničesar naredili. Moramo torej narediti vse, kar je v naših močeh, da pomirimo ekstremizme na Bližnjem vzhodu. Veliko nas še čaka v prihodnosti in ne pozabimo naših odgovornosti. Hvala. Preidemo na predlog resolucije o jeklarskem sektorju. Forenca. Mikrofon prosim. Hvala, gospod predsednik. Kot veste, je vprašanje jeklarstva za nas eh, zelo pomembno vprašanje, nam je pri srcu, predvsem kar zadeva ta sektor v Italiji, predvsem o poslovne in proizvodne obrate v Tarantu in Piombinu. Prispevali smo razpravi v tem parlamentu o tem vprašanju za jeklarski sektor prav na osnovi dogodkov v Terniju in na osnovi dialoga s temi delavci, ki so prišli protestirati v Bruselj Brusel in na to tudi v Strasburg. Skupaj smo si prizadevali za skupno izjavo, čeprav je nismo mogli na konc, konc koncu podpreti, ker je klarski sektor eh, priključuje celotnemu svežnju, ki ga je pripravil Juncker in torej predstavlja konkurenčnost znotraj Evrope, ki nas ne more prepričati, da je to pravi model. Mi smo prepričani, da moramo jeklarski sektor ohraniti kot strateški sektor za razvoj Evrope. Menimo pa, da se moramo boriti proti socialnemu dumpingu in okoljskemu dumpingu in moramo resno poskrbeti za ekološko nadgradnjo vseh obratov, kot je na primer Taranto, ki proizvaja še vedno veliko število smrtnih žrtev na leto. Kirton Darling. Um, Hvala lepa. Prihajam iz eh, Middlesbrougha, kjer imamo jeklarsko industrijo. Tisoče delovnih mest je pri nas osredotočenih na eh, intenzivni industriji, vključno z jeklarsko. Leta um, 2009 in 2010 se je ja, lokalna skupnost borila za to, da bi ohranila to industrijo. Ni šlo zgolj za infrastrukturo in za sredstva, temveč potrebujemo tudi investicije za okoljsko um, nadgradnjo, za dolgoročna delovna mesta in priznati moramo da, uh, tudi, da potrebujemo uh, nizkooglično jeklarsko industrijo. Treba je zgraditi eh, jeklarski grost, eh, tako da se bo ustvarilo um, eh, 4000 novih mest in ustvarila nova. Uh, z, veliko, eh, z velikim zadovoljstvom sem podprla današnjo resolucijo, kajti s tem vključujemo v odločanje delavce in tudi industrijo in tako bomo lahko končno razvili jeklarski akcijski načrt. Hvala lepa. Preden dam besedo Džufridi, bi rad uh, pojasnil, da bodo uh, pojasni uh, obrazložitve glasovanja o se v razmerah v sredozemlju prišla na vrste jutre, ker moramo ob 14.45 zaključiti to razpravo, ker se ob 15. začne plenarka, eh, nadaljuje plenarka popolnanski del. Torej, Joe Freedom. Hvala, gospod predsedujoči. Jeklarski sektor v Evropi predstavlja temeljno gospodarsko panogo in je vitalnega pomena za številne države članice. Zato je tudi prav, da uh, je to prioriteta naše industrijske prioritete Eh, politike. Prav zaradi števila zaposlenih in pomena eh, v gospodarstvu je to pomembno vprašanje tudi za socialne, socialnega vidika. 350 tisoč delovnih mest je neposredno odvisnih od tega. Pravilno je torej, da govorimo sicer o konkurenčnosti, o trg, trgu in o izvozih, vendar je prav tako veliko bolj pomembno, morda celo bolj pomembno, da govorimo o socialni odgovornosti in varovanju delovnih mest. Vse, kar je prav, da se zagotovi, da gospodarstvo eh, doživi nov zagon, ne morejo za to plačevati delavci, torej delokalizacija ne more biti o, um, na plečeh delavcev. Zato moramo zagotoviti, da ko komisija razpravlja o gospodarskih panogah, ne sme nikoli pozabiti na socialni dialog. Hvala. Hvala, poslanka. Ko sem bil komisar za industrijski sektor, je vs akcijski načrt za jeklarski sektor bil izdelan skupaj s sodelovanjem s eh, sindikati. Eh, Kapel. Hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih letih se je v jeklarski industriji izgubilo več kot 40 eh, tisoč delovnih mest in še nova bodo uh, sledila, če bomo verjeli predstavniku Ederju, ki je to povedal v intervjuju. Predsta, predsednik First Alpine LG, ki je avstrijska družba, ki je bila veliko sedaj v medijih, ker je proizvodnjo selila v ZDA. Uh, Razlog za to selitev naj bi bil a, visoki davki, visoki stroški za energijo, visoki a, okoljski davki in tudi nepripravljenost zvezdne vlade za reforme. Kar zadeva Evropske unije, pa je družba kritizirala visoke davke za CO2. Le od 2020 naj bi First LP AG a, za Eh, emisijske certifikate plačala dvesto trideset milijonov evrov to je značilno za celotno jeklarsko industrijo za celotno energetsko intenzivno industrijo v evropi in to vodi k deindustrializaciji evrope ameriška vlada pa se znova reindustrializira in se prizadeva za to da se znova ustanavljajo družbe v tem sektorju na njenem ozemlju za razliko od evrope zato podpiram to pobudo in današnjo resolucijo o evropski jeklarski industriji in tudi akcijski načrt Evropske komisije za to, da bi tudi v Evropi bili priča, priča reindustrializaciji. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Znova smo priča dobrim namenom, ki prihajajo strani birokratov v Bruslju. Ja, jeklarska industrija v Franciji je v težavah, obrati se zapirajo, le mali, malo tistih družb, ki še ostaja, so sedaj v rokah Francu, eh, kitajskih eh, konglomeratov. Proizvodnja je padla za 40 odstotkov v Franciji in to je neposredna posledica politike, ki jo že več desetletij izvaja Bruselj in katere cilj je eh, carinska zaščita in absolutna eh, politika proste trgovine bruseljski ukrepi naj bi tukaj eh, zakrpali luknje v potapljajoči se ladji in to žali tiste delavce v Evropski uniji, ki že 30 let izgubljajo svoja delovna mesta. Pričakajo na, poli na politike, da bodo končno začeli delovati v korist ljudi, ne pa v korist finančnih ustanov. Gospod Kvasparra ni v dvorani, gospa Bilderi ni v dvorani, torej Griffin. Najlepša hvala. Resnično verjamem, da naše gospodarsko okrevanje zavisi od močne proizvodne industrije in da je evropska jeklarska industrija, industrija kjer mora tudi predstavljati sestavni del tega podprla sem to resolucijo in zahtevam od komisije odgovor na to kaj počne da bi zagotovila industrijsko zaščito v vseh državah članicah da bi tako ohranili delovna mesta po vsej evropski uniji. komisija mora promovirati in zaščititi višje socialne gospodarske in tudi okoljske standarde in to po vsej evropski uniji še zlasti pa mora pri tem sodelovati z vsemi socialnimi partnerji. Komisija mora imeti pred očmi tudi, da je nujno razviti trajnostno in dekarbonizirano gospodarstvo, pri tem pa mora uporabljati različne um, možnosti, kot je tudi zajem in shranjevanje oglika. Zato pozivam komisijo naj se zavzame za promoviranje visokokakovostnih proizvodov, ki bodo energetsko učinkoviti, da bi tako promovirali tudi tudi rast in kakovostna delovna mesta in da to vključi v svojo industrijsko politiko. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči tukaj smo se eh, zavzeli za to resolucijo, kajti menimo, da je eh, situacija v jeklarskem rezultatu posledica razprodaje evropske industrije tistemu, ki največ za njo ponuja. Tukaj ni nobenih razlogov, ki bi tičali v konkurenčnosti. V Španiji so družbe soočene z grožnjo selitve eh, in tudi odkupov oziroma prevzemov strani multinacionalk. To je rezultat hude evropske politike ki samo še eh, otežuje probleme. finančni in energetski sektor pravzaprav davita industrijskega. sočasno menimo da ni prav, da sektorje, ki imajo dodano vrednost, izrivamo iz Evrope. Naša rešitev mora biti, da znova javnost prevzame eh, nadzor nad strateškimi sektorji in da podpremo dinamične sektorje, kakršni je tudi jeklarski sektor v Španiji in eh, povezane družbe. Naj izrazim tudi solidarnost delavcem, Eh, in eh, s tistimi, ki se borijo za delovna mesta in ki se borijo za prihodnost industrije. Gospa Kiniči. Hvala, gospod predsedujoči. Jeklarski sektor je v Evropi bil vedno eden izmed eh, temeljnih, ena izmed temeljnih gospodarskih panog v Evropi in v preteklosti je že igrala centralno vlogo, veliko vlogo je igrala pri gospodarski rasti in razvoju vendar vseh, skoraj vseh državah Evropske unije doživlja hudo krizo. S to resolucijo, ki smo jo pravkar izglasovali, zahtevamo od komisijo, da pripravi ukrepe in politike za novo oživitev tega sektora, da bi se izognili uh, temu, da bi zaradi podaljšanje krize podjetja delokalizirala svoja delovna mesta in zato zahtevamo specifičen načrt za jeklarski sektor z izredno pozornostjo do delavcev in do varstva okolja okolja ter svežen finančnih spodbud, ki bi omogočil temu sektorju oziroma podjetjem, da bi tudi na mednarodni ravni bila, bila lahko še konkurenčna. Zaradi tega sem tudi glasovala za. Najlepša hvala zadnjo ima besedo gospa Spiraki. Izvolite. Okay. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem za predlog resolucije kajti želim podpreti delovna mesta, ki jih eh, ustvarja jeklarski sektor v Evropski uniji, v Grčiji, v Solunu in drugih krajih. Um, na podlagi uradne statistike za leto 2012 smo videli padec v primerjavi z letom 2007 za 58 odstotkov. Če to primerjamo z ravnjo pred krizom, torej v leto 2007, je nacionalno popraševanje padlo za 82 odstotkov. Torej smo se vrnili na ravni iz leta 1962, takrat, medtem ko pa je grški uvoz padel za 59 odstotkov in to samo v obdobju od leta 2011 do 2014. Bančne zaveze za tri glavne jeklarske obrate v Evropi pa presegajo milijon evrov. Situacija je dramatična še zlasti za delavce v tem sektorju, zato je bistveno, da izkoristimo vse naše potencijale, da znižamo eh, stroške in tudi vrzel med um, stroški med različnimi državami članicami. Prav tako moramo poskrbeti za to, da se oblikuje blagovna znamka za jeklarske proizvode, ki so narejeni v Evropi. Grazie, la seduta sospesa. Najlepša hvala, prekinjamo zasedanje do 15.